Ponovno otvarjam zasedanje. Dobro jutro, spoštovane kolegice in kolegi. Prva točka na dnevnem redu, glasovanje o zahtevah za nujni postopek. In sicer v skladu s členom 154 poslovnika. Skupno bomo glasovali o treh predlogih. Prvo je predlog pravil o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije pred glasovanjem lahko prisluhnemo predlagatelju, enemu govorniku eh, proti, kako tudi avtorjem resolucije. Želi kdo besedo? Zdi se, da ne. Potem eh, glasujemo, kdo je za. Proti. Vzdržani. Sprejeto o poročilu bomo glasovali. Jutri rok za uložitev amandmajo je danes opovdne. Drugi predlog dovoljene za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združnega kraljestva in ribolovne operacije ribiških plovil Združnega kraljestva v vodah Unije. Ista zgodba, želi kdo besedo? Ne. Kdo je za? Proti? Stržani sprejeto. Tudi o tem predlogu bomo uradno glasovali jutri ob 12. in tudi tu je rok za vložitev amadmaje danes ob 13. uri. Tretje poročilo, poročilo odbora TRAN, gre za nekatere vedike varnosti na železnici in železniške povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije. Tudi tu enak postopek. Želi kdo besedo? Ne. Želite besedo? Ne. Dobro, potem glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani. Tudi ta predlog o uvrstitvi v nujni postopek je sprejet. O poročilu bomo glasovali jutri ob 12. uri, rok za uložitev amedmajev pa je danes ob 13. uri. Obveščam vas, da so se politične skupine dogovorile o vključitvi izjavi, izjave sveta in eh, komisije ter visoke predstavnice na naslednjo sejo. Kakšna pripomba? Ne, s tem je ta sprememba dnevnega reda sprejeta. Naslednja točka izjavi sveta in komisije o uravnoteženi zastopanosti spolov pri imenovanju na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU. V imenu sveta besedo najprej dobi gospa Čirc. Ah, Lahko. <laughs> ich möchte diejenigen bitten prosim da tiste poslanke in poslance ki ne želijo prisluhniti tej razpravi čim prej zapustijo dvorano gospod Verhofstadt gospod Bullmann prosim da zaključite pogovor tu v dvorani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 Tako, kolegi iz, eh, Gibanja petih zvezdic, eh, so zgradili živi zid tule v dvorani za prosti strel. Izvolite, gospa Čot. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, najprej hvala lepa predsedniku Tajaniju, ki ga je svet, eh, za pismo, ki ga je svet prejel prejšnji teden. Lahko vam zagotovim, da smo zavezani promociji enakosti med spoloma. Gre za pomembno vprašanje in eh, ustrezno uravnoteženje med eh, spoloma na vrhovnih položajih v EU je ključnega pomena za svet. Obenem izbirni postopki temeljijo na pravilih, ki jih pač moramo spoštovati. Svet je vedno ukrepal in bo še naprej ukrepal v skladu z vsemi relevantnimi določbami evropske zakonodaje, kar zadeva vlogo sveta pri teh imenovanjih. Prav tako bi pričakovali, da bodo vse druge institucije spoštovale zakonodajni okvir in si prizadevale za uravnoteženost med spoloma. Z tega vidika sem bila presenečena, da je parlament izpostavil to vprašanje konkretno pri svetu. Pismo predsednika Tajanja se sklicuje na pravne akte, ki urejajo imenovanja v tri organe EU. In sicer gre za enotni nadzorni odbor, skupino deležnikov za področje bank v okviru Evropskega bančnega organa in pa enotni odbor za reševanje. Naj izpostavim, da svet ne pripravlja ožjih izborov, niti izbire kandidatov. Ožji izbor za imenovanje v enotne, enotni odbor pripravi komisija. Kandidati za enotni nadzorni organ predstavljajo odgovornost Evropske centralne banke. Posledično pri obeh teh organih Evropski parlament odloča o tem, kdo bodo uspešni kandidati. Uloga sveta pa je omejena na formalno potrditev izbora parlamenta. Kar zadeva imenovanje v Evropski bančni organ, svet sploh nima nikakršne vloge. Glede izbire članov izvršnega odbora ECB, svet dejansko ima določeno vlogo v izbirnem postopku in lahko vam zagotovim, da pri vsakem izbirnem postopku upoštevamo kriterij ravnotežnosti med spoloma in pozivamo države članice naj imenujejo tudi ženske kandidatke. Verjamem, da bodo vse evropske institucije, ki so vključene v pripravo ožjih izborov in izbiro kandidatov, spoštujejo načelo enakosti med spoloma in da bodo to še naprej počele tudi v prihodnosti. Kot predsedstvo sveta EU, Romunija promovira in bo še naprej promovirali, promovirala enakost med spoloma na evropski ravni, prav tako na področju zakonodajne agende v prvi vrsti. Imamo v mislih tudi direktivo o uvrščanju žensk v upravne odbore. Tako svet kot Evropski parlament sta uspela zaključiti pogajanja o direktivi o uravnoteženju poklicnega in zasebnega življenja. Odločeni smo, da bomo enakost med spoloma uvrstili na vrh evropske agende, da zagotovimo pošteno, pravično okolje v naši družbi in na naših trgih dela. Hvala lepa za vašo pozornost. Vielen Dank, Frau. Hvala lepa, gospa Čot, v imenu komisije, gospa komisarka Jurova. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, v imenu komisije in tudi v imenu podpredsednikov Dombrovskisa in Moskoviča, ki sta danes v Bruslju na svetu ECOFIN, se vam zahvaljujem za to priložnost za izmenjavo mnen glede uravnoteženosti in zastopanosti spolov na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU. Potrebujemo prejem pisma predsednika Tajanja na to temo. Kot prvo ne povem, da je ta komisija v polni meri zavezana uravnotežnosti med spoloma in smo tudi sprejeli vse potrebne ukrepe. 39,6 odstotka srednjega in eh, višjega vodilnega kadra je ženskega spola. 13 odstotkov več kot decembra 2015. Število generalnih direktoric se je povečalo z 14 na 30 odstotkov, spet na 12. Torej. Število namestnic generalnih direktorjev se je povečalo z 8 na 42 odstotkov, torej skupnega števila 3 na 20. Prav tako ugotavljamo, da so ženske še posebej premalo zastopane na področju bančništva in finančnih storitev, kjer ženske zasedajo le približno 15 eh, odstotkov izvršilnih funkcij. Preniska stopnja zastopanosti žensk se izkazuje tudi v javnem sektorju in na tem področju ženske redko presegajo tretjino zasedbe vodilnih eh, položajev v javnih finančnih ustanovah. Enako velja tudi za evropske agencije, ki so aktivne na tem področju. V povprečju je 4 do 5 krat več moških kandidatov za te položaje kot eh, kandidatk. V konkretnih primerih, o katerih teče beseda danes, naj izpostavim, da člen 283.2 PDEU določa, da komisija nima vloge pri imenovanju novih članov izvršilnega odbora ECB. Kar zadeva Evropski bančni organ, je vloga komisije omejena zgolj na pomoč odboru nadzornikov pri imenovanju predsednika EBA. Kar zadeva enotni odbor za reševanje, ki mu trenutno predseduje ženska, tu komisija dejansko ima nalogo pripraviti ožji izbor kandidatov, za položaj predsednika, podpredsednika in drugih članov odbora. V skladu z uredbo o ustanovitvi odbora so se ta imenovanja opravijo na podlagi znanja in eh, izkušenj. Člen 56.4 te iste uredbe določa, da se kandidate izbira na podlagi izkušenj javnega razpisa, ki spoštuje tudi načelo uravnoteženosti med spoloma, načelo izkušenj in ustreznih kvalifikacij. Komisija v močni meri podpira vrstitev žensk na vrhovne položaje. To smo upoštevali in eh, tudi v polni meri spoštujemo vse zakonodajne zahteve v izbirnih postopkih. Prav tako smo vedno obveščali Evropski parlament v vseh fazah postopka. Kar zadeva mesto predsednika EBA in pa položaj člana uprave enotnega odbora za reševanje, je več kandidatov, vključno z ženskimi kandidatkami, ne izpolnjevalo kriterijev, pogosto zaradi pomankanja ustreznih eh, strokovnih ali vodstvenih izkušenj na področju financ. Veselimo se nadaljnega sodelovanja z Evropskim parlamentom pri tej tako pomembni tematiki. V tistih primerjih, kjer komisija ima vlogo v procesu, bo komisija še naprej natančno spremljala in bdela nad vprašanjem uravnotežnosti med spoloma pri pripravi ožjega izbora za agencije z področja finančnih storitev. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka Jurova. V... Naslednja dobi besedo kolegica Delange, minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ja, nekoliko zadihana sem priletela v dvorano. Žal mi je, da sem eh, slišala le polovico od slišanega, ampak eh, žal. Sem bila na telefonu za šolo mojega sina in to je to, kar kaže, kako težko je uskladiti ženskem zasebno in poklicno eh, življenje. Konec koncev gre, gre za to. Eh, ja, vrh ledene gore so ta tri imenovanja, ki so eh, sedaj tu na dnevnem redu. Dejstvo je, da ko gre za imenovanje v SSM, vsi želijo naši italijanski kolegi raje svojega italijanskega predstavnika, kot pa žensko, ki morda prihaja iz Irske. Tako da dejstvo je, da včasih nekaterim skupinam ta načela so všeč, ampak samo takrat, ko to ne vpliva na njihove lastne kandidate. Številni, ki bodo govorili v tej razpravi, bodo imeli nedvomno tudi svoje motive za to problem je kje? Problem je v tem, da na najvišjih eh, funkcijah nimamo ravno velikega nabora žensk, med katerimi lahko izbiramo. In zato je pomembno, da poskrbimo za to, da bo sploh bomo imeli dovolj kvalificiranih žensk eh, na teh področjih. In predpogoj za to je ustrezno uravnoteženje zasebnega in poklicnega življenja. lahko naprimer povprašamo otroke v šolah, kako izgleda gasilec, kako izgleda kirurg, kako izgleda eh, pilot ali kakorkoli že, jih večina eh, oriše ali eh, opiše moškega. Tako da mislim, da bi že na tem področju bila potrebna sprememba. Hvala za eno minuto, kolegica Breso. Hvala. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ja, kot je bilo rečeno, je bil eh, postopek, ja, opravljen korektno in zato bomo seveda tudi glasovali, ampak problem je bistveno bolj kompleksen. Še posebej, kot je izpostavila komisarka, se soočamo s sorazmerno podzastopanostjo, Eh, žensk na vrhovnih položajih. Dejstvo je, da v zasebnem sektorju in v finančnih, monetarnih eh, ustanovah ta preniska zastopanost predstavlja še večji problem. Vprašanje je, kako ta trend obrniti. Kajti, če kandidatur ni, je jasno, da nimamo izbire. ampak eh, gre za to, da predvsem omogočimo ženskam v teh institucijah, da lahko razvijajo svojo kariero, da bodo tudi dekleta študirala ekonomijo in eh, da bodo vedele, da bodo lahko napredovale. Kajti, če bodo vedeli, da se na koncu koncev ne bo nič zgodilo, da ne morejo napredovati, potem ne bomo niti imeli kandidatur. Tako da ja, eno je, da komisija opravlja korektno delo, drugo pa je, da opravlja tudi promocijo na evropski ravni. Tudi države članice morajo opravljati promocijo na evropski ravni. Promocijo v smislu več žensk v tehničnih in ekonomskih študijah, da bomo na ta način sploh lahko prišli do ustreznih kandidatk. Hvala lepa, kolegica Trebesijos, minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nemška zvezdna država Brandenburg se je odločila, da bo uh, državni parlament moral izkazovati paritetno zastopanost v prihodnosti. Razlog naj bi eh, bil, da to odraža tudi stanje v družbi. Mimo dejstva seveda, da je 50 odstotkov voljivcev eh, moških ali ženskih se odločajo pač za moške ali ženske kandidatke. Dejstvo pa je, da je delež žensk v politiki bistveno nižji kot v družbi. Na splošno, na številnih strankarskih dogodkih uh, sem uh, seveda že bila in uh, pogosto je tele žensk, prisotnih žensk med 15 do 20 odstotkov. Kje torej bomo prenehali? V katerih uh, skupinah uh, bomo počeli enako? Bomo potem dejali, da želimo tudi uh, enako zastopanost verskih skupnosti eh, in vseh manjšin eh, tudi eh, debeli, suhi, mladi, stari, tako ali drugače spolno usmerjeni. Pomembno je, da zaupamo državljanom, da sami izberijo in izvolijo tiste, ki jih bodo najbolje zastopali tudi v gospodarstvu se moramo odločiti za tisto osebo, ki ima najboljše kvalifikacije in ki bo lahko najbolje opravljal svojo nalogo. In to pravim kot eh, inženirka gradbeništva. Ko sem sama začela študijem na tem eh, področju, pred tistimi leti nas je bilo le 15 odstotkov, 30 let kasneje se ni nič spremenilo. Treba je pač sprejeti, da smo si moški in ženske drugačni. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegica Trebesios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 vsi nekako pravijo, da to ni njihova krivda. In tukaj gre za, začaran, za začarani krok argumentov. Vsi trdijo, da ni dovolj žensk, ki bi imele ustrezno izobrazbo, ustrezne kvalifikacije, njih dovolj na srednji ravni, zato tudi ne pridejo na visoke položaje. Uh, Eh, to je tako, kot da bi na letališču slišali, da je letalo, da ima letalo zamudo, ker je za zamudo odletelo. Takšni so ti argumenti. Gre torej za začarani krok. naše ženske kolegice, vsaj nekatere izmed njih, pravijo, da ženske razmišljajo nekoliko drugače kot moški. To je bilo očitno tudi v finančni krizi leta 2008. Banke so takrat v glavnem eh, vodili moški, finančne institucije tudi in eh, opravili so zelo slabo delo. Morda bi takrat kriza potekala eh, bolje, če bi bilo več žensk na vodilnih položajih. Hvala lepa, slepa gospod Kikot. Hvala, gospod predsedujoči. Predlogi komisije in sveta za kandidate za vodilna mesta v finančnih institucijah so zastarela. To, da za takšne položaje predlagamo samo moške, preprosto ne spada več v 21. stoletje. In tudi ne gre za to, da se moški in ženske med seboj razlikujejo. Že dolgo imajo ženske vodilne položaje v znanosti, v finančnih institucijah in upravičene so do enakopravne obravnave. Um, Sprašujem se, kako dolgo bo parlament ostal križem rok. Tukaj moramo biti dosledni. Pravzaprav bi morali eh, sprejeti zakonodajni okvir, ne pa da čakamo nekakšne izjave sveta in komisije o tem, kako bi se naj te srednjeviške razmere končno spremenile. Hvala lepa, kolegica Matijas. Hvala lepa. Enakovredna obravnava je osnovna človekova pravica, ampak zdi se, da je to mrtva črka na papirju, ko gre za ekonomsko monetarno unijo. Tukaj so ženske pogosto potisnjene ob stran. V izvršnih odborih finančnih institucij je zelo malo žensk, enako velja za Evropsko centralno banko. Um, in ne nazadnje je komisija tista, ki predlaga končne sezname kandidatov. Na teh seznamih je zelo malo žensk. Mi zaupamo v ženske, veliko žensk ima posebno eh, strokovno znanje in to, da ženske niso na vodilnih položajih, je sramota. Dokler bomo imeli sezname kandidatov, na katerih bodo samo moški, bi moral uh, parlament ustrajati pri tem, da se spoštujejo načela enakosti in enakopravnosti v Evropski uniji. Hvala lepa, sedaj pa kolegica Dornanu za dve minuti. Euh, Hvala lepa. 26. februarja so člani odbora Ekona opravili izmenjavo mnen z Filipom Lanom, je bil izbran za eh, člana izvršnega odbora ECB z gospodom Pampo, eh, ki je bil izbran za predsednika Evropskega bančnega organa in z gospodom Sebastianom Viola, ki naj bi postal član upravnega odbora enotnega reševalnega odbora. Kot običajno so ženske premalo zastopane na vodilnih mestih v eh, bančnem in finančnem sektorju. To me nikakor ne preseneča, vedoč, da je le 39 odstotkov vodilnih in vodstvenih položajev na evropski ravni mest, ki pripada ženskam. Z veseljem se seveda pogovarjamo o tej tematiki. Dejstvo pa je, da prav veliko izbire nimamo. Če začnemo z vodenjem Evropske unije same. Poglejmo komisijo v, v Bruslju. Od 13 predsednikov Evropske komisije, ki so si sledili, niti enkrat predsednica ni bila ženska. Prav tako ni žensk med eh, ustanovitelji Evropske unije. Od 28 evropskih komisarjev je le 9 eh, žensk. Ali je to normalno? Med 250 milijoni žensk v Evropi je res eh, tako težko najti 14 kompetentnih žensk? Seveda ne. Vse to je namerno in eh, nič se ne stori za to, da bi na vrhu evropskih institucij dajali zgled. Ko gledamo ekstese gospoda Junkerja pred kamerami, kako skuštra funkcionarko, namestnico šefa protokola, se lahko sprašujemo, ali je to zgled, ki ga želimo dati, ali je to slika ženske, ki jo želi risati Junkerjeva komisija. Evropejci pogosto pravijo, da je bila rimska pogodba vedno zelo napredna, saj je že v letu 1957 uklesala v kamen enakost eh, med spoloma v smislu plačila, ampak žal so neenakosti, plačne neenakosti še vedno velikanske v Evropski uniji, še posebej tudi v ustanovnih članicah. Torej prenehajmo z izjavami o namerah, temveč raje pristopimo k konkretnim dejanjem. Vielen Dank, Frau Kollegin Dorn. Hvala, kolegica Dornano. Sedaj pa kolega Sošnjec za eno minuto. Ponovno se ukvarjamo z zdravo obsesijo tega parlamenta, kar zadeva spole. Ponovno kažemo, oziroma kažete, da ste popolnoma eh, daleč stran od realnosti. Povprečni predšolski otrok ima eh, več zdravega razuma kot povprečni poslanec v tem parlamentu. Jasno je, da se ženske pač ne javljajo kot kandidatke na določena mesta oziroma so v manjšini, kljub temu pa menite, da vi veste bolje, menite, da ženske zmorejo, znajo, eh, da so ženske primerne, zato veste bolje kot one same. Želite jih nasilo prisiliti v to, da uresničujejo vašo zgrešeno vizijo enakosti med spoloma in enakosti med vsemi. Eh, pravite, da so ženske polovica volilnega telesa. Ja, in kaj potem? med državljani naših eh, držav. Imamo tudi uh, mladoletne, ki niso zastopani v uh, parlamentu. Šele po 21. letu se lahko voli v parlament v večini naših držav in uh, se jim zato godi krivica. V parlamentu imamo 120 šoferjev, samo dve ženske in kaj potem? Tolmačk pa je večina, potem ne vem, zamenjamo. Naj tolmačke vozijo avtomobile, šoferji pa naj tolmačijo naše zasedanja. hvala kolega sonierz ali sprejmete dejstvo da je vprašanje kako bomo reševali migracijo v evropi odgovor s strani eh, gospe woutmans. Gospa Woutmans, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da smo vse ženske tukaj v dvorani ogrožene. Vse bi se morale temu upreti. Nezaslišano je, da pravite, da ta parlament nima pameti. Gospa Vautmans. Uh, Postopek modrega kartona je namenjen uh, vprašanjem. Če po 25 sekundah še niste prišli do vprašanja, potem vprašanja verjetno ne bo. 30 sekund imate na voljo za modri karton. Imam veliko razumevanja, ampak lepo prosim, modri karton je za vprašanje, ne pa za izjavo, tudi če ste še tako šokirani in, in zgroženi. Okay. Mikro, mikro, mikro. Mikrofon, prosim kan u alsjeblieft uw statement herhalen dat u denkt dat. ali lahko ponovite to izjavo rekli ste da so ženske manj primerne za to da bi um, opravljale takšne naloge kot moški to sem namreč jaz razumela iz vaših besed. ne nisem rekel da je v parlamentu premalo inteligence ampak premalo zdravega razuma gre za drugačna stvar. In dejstvo kaže, da so ženske boljše pri nekaterih poklicih, slabše pri nekaterih drugih. Eh, Naprimer, boljše so kot eh, tolmačke, kot eh, moški, ker je tam več žensk, slabše so očitno kot šoferke, ker jih je, ker jih je tam manj. Oba spola imata pač vsak svoj, svoje posebnosti in halo, zemlja kliče. Hvala. Slišali smo vprašanje, slišali smo odgovor. No, ampak dopustil bom še en modri karton. Do sedaj... Nisem bil posebno strok eh, pri času za govor, eh, to je zato, ker sem eh, bil nepazljiv, ko je govorila gospa Lange in sem ji pustil preveč časa, zato moram sedaj še ostalim pustiti več časa. Gospod Ferber je sedaj na vrsti. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, neravnotežje na področju vodilnih položajev v finančnih institucijah in pa v centralni banki ni nobena skrivnost. To gre pripisati tudi temu, da na nacionalni ravni obstaja to vrstno neravnotežje. Zato tudi ni um, žensk, ki bi prihajale iz nacionalnih organov in bi lahko zasedale više položaje na evropski ravni. Tako da moramo tukaj apelirati tudi na nacionalne države. No, predvsem pa me moti hinavščina uh, v tej razpravi. Politične skupine, ki se tukaj tako razburjajo, bi lahko na vrh nadzornega mehanizma uh, imenovali žensko, ampak ste se prej odločili za moškega. Eh, tukaj trdite, kako bi morali ob eh, enakih kvalifikacijah ehm, dati prednost ženskam. Eh, in da potem pišete pisma o kandidatih, ki imajo enake kvalifikacije, pa pravite, da bi morali vzeti žensko, zato ker je ženska, to je res nespremljivo, to v zasebnem sektorju ne bi obveljalo. Hvala. Kolegica Jatrmeki, želite upostaviti vprašanje gospodu Ferverju ali gospodu Šošnjecu? Kam spada ta modri karton za gospoda Sošnjeca ali za gospoda Ferberja? Dobro, potem tega ne morem sprejeti. Kolegica Beres je na vrsti. Hvala, predsedujoči. Pred skoraj enim letom, 8. marca eh, lani, smo pisali predsednik komisije ob imenovanju gospoda Gentesa eh, in sicer, da naj v prihodnje ob imenovanjih v ECB Evropski parlament eh, pridobi ožji izbor oziroma vsaj tri kandidate eh, ob uravnoteženosti spolov. Tokrat ni bilo tako ob predlogu gospoda Filipa Leja in zato pozivamo pristojne organe naj ob eh, prihodnih imenovanjih, kjer nam govorite, da je vaša vloga zgolj omejena, vendar le lahko spremenite način ravnanja. Kaj ti pride trenutek, ko sadeve niso več spremljive in ta trenutek je prišel. Ni normalno, da v finančnih institucijah ne spoštujemo ravnotežnost med spolova. Vsekakor ugotavljam, da je komisija marsikaj naredila, ampak eh, Več je treba narediti. V naslednjem sklicu parlamenta mora vsaka država članica za kandidata za položaj komisara imenovati po eno žensko in po enega moškega, kar bi naj bo bi zagotovilo pariteto v naslednji komisiji. Ko gre za eh, vodilne položaje na področju ekonomskih in monetarnih zadev, kadar imamo oži izbor, mora biti ta oži izbor uravnotežen v smislu spolov. Prej ali slej bo ta Evropski parlament moral prevzeti odgovornost poslušam ELS, eh, ki eh, vodi zanimivo kampanjo in želi odgovornost prenesti na skupino SD, čež da v trenutku izbora nismo izbirali ženske, čeprav je bila eh, kandidatka. Mi smo za enakost možnosti, kar ne pomeni, da se vedno a priori izbere žensko, prav tako ne mislim, da morate in da lahko našo skupino česarkoli obtožujete. Ugotavljam pa, da ta skupina iz političnih razlogov želi edino imenovanje, ki bo na dnevnem redu v četrtek eh, spodkopati, gre pa za predsednik prekinja. Res, eh, kolege. Hvala, kolegica Pereš. Opravičujem se tistim kolegom, mm, Zaradi prekoračitve časa. Gospod Petrovski je na vrsti. Tujeme dzisiaj nad uwzględnieniem. Danes tudi razpravljamo o upoštevanju uravnotoženosti med spoloma, ko gre za tri kandidate na pomembnih položajih za ekonomsko in monetarno vodenje Evropske unije. Naš parlament ima za nalogo zgolj potrditi mandat treh kandidatov, ki so na tako imenovan, v tako imenovanem ožjem izboru. Skupina EKR podpira ohranjanje uravnotežnosti med spoloma, ko gre za izbor kandidatov. Želimo pa si tudi, da bi ohranili geografsko zemljepisno ravnovesje. Vsi kandidati namreč prihajajo iz Zahodne Evrope. To torej pomeni iz tako imenovane stare unije, ampak v srednji in vzhodni Evropi nikakor ne manjka kandidatov z velikimi izkušnjami in eh, znanjem za te položaje. Vsi kandidati seveda imajo ustrezne kvalifikacije, za izpolnjevanje omenjenih funkcij. Zato nisem mnenja, da bi moral biti spol edina in zadostna kompetenca, ko gre za zasedbo teh mest. Mimo grede, treba je izpostaviti, da Evropska komisija predstavlja 28 komisarjev, od teh 19 moških in le 9 žensk. To je jasen dokaz, da se ne upošteva načelo uravnoteženosti med spoloma na tem najpomembnejšem organu Evropske unije. Ali morda ne bi morala komisija torej začeti pri sebi? Hvala lepa. Hvala, kolega Pietrovski. Kolegica Intfeld je naslednja. Um, Hvala, gospod predsedujoči. Gospod Sošnjec je brez dvoma dokazal, zakaj ne moremo moškim prepustiti, da vodijo svet. Kolegi in kolegice, že dolgo časa vodimo to razpravo in vedno znova slišimo iste argumente. Vsakič pravimo, dobro, tokrat bomo imeli moškega kandidata, ampak naslednjič bomo pa res imeli bolj uravnotežen seznam kandidatov. To poslušamo že leta in preprosto tako več ne gre. Tudi ne gre za to, Eh, ali so moški boljši od žensk oziroma ali so ženske boljše od moških. Gre za to, da diferencirane ekipe delujejo bolje. Zakaj eh, torej pristajamo na to, da imamo slabše ekipe, namesto da bi imeli najboljšo možno ekipo, ki bi nadzorovala to področje. Potem spet nekateri pravijo, ni dovolj kvalificiranih žensk. Lepo vas prosim, govorimo o Evropski uniji, ki ima 500 milijonov državljanov in vi pravite, da ni kvalificiranih žensk. Pa še zadnji stave, gospod predsedujoči. Govornica je bila nažalost prekinjena. Es spricht nun für eine Minute, Frau Kollegin. kolegica in feld kolega ferber prosim vas. Ta razgreta razprava je zanimiva, ampak razen mene je nihče ne sliši, ker nimate mikrofona in vas tolmači ne morejo prevajati. Kolegica Scott Cato je naslednja. Hvala, gospod predsedujoči. Zakaj je dejstvo, da moški vodijo ekonomsko-monetarno unijo um, zgovorno? Um, konvencionalno gospodarstvo vodi konvencionalni moški, ki uh, ob tem ignorira ženske matere, tudi tiste, ki so ga vzgojile. Uh, ženske imajo različne poglede na zadeve. Ne gre za to, ali smo boljši ali slabši, gre za to, da morajo tudi naši pogledi biti upoštevani na vseh področjih, tudi v ekonomiji. Sama sem ekonomistka in eh, naveličena sem tega, da moram čakati na svet, ko bodo ženske enakovredno zastopane na tem področju. Ne bom več podpirala nobenega moškega, ki bi ga imenovali v vodilne odbore finančnih institucij, dokler oži krogi ne bodo vsebovali vse ene ženske kandidatke. Hvala, kolegica Scott Cato. Kolega Vijeka se naslednji. Obrigado. Esta questão levanta dois problemas. Em primeiro lugar, a igualdade de género. Hvala. Tukaj govorimo o dveh problemih. Enakost med spoloma, to ni zagotovljeno ne v ECB, ne v nadzornih odborih finančnih institucij. Ob tem pa gre tudi za problem demokratičnega nadzora nad temi institucijami. ECB in druge institucije bi morale biti politično neutralne institucije z tehničnimi pristojnostmi, ampak sčasoma so pridobili nadzorno vlogo, sedaj eh, nadzorujejo različne programe, tudi programe pomoči, ampak nikoli ob tem ni bil zagotovljen ustrezen demokratični nadzor. Sodelovanja parlamenta pri izbiri volilnih kadrov je zgolj nekakšna farsa demokracije. se znami kandidatov, ki jih dobimo, vsebujejo zelo malo žensk. In eh, ko je parlament podprl ženske kandidatke, končna odločitev ni bila v skladu s tem. Premajhna zastopanost žensk v finančnih institucijah je nekaj, kar ne morem razumeti. To kaže samo na netransparentno, nedemokratično delovanje teh institucij. Um, vse narekujejo samo finance, nadzora pa preprosto ni. Hvala, kolega Vegas. Gospa Staras Fragut je naslednja. Hvala lepa, gospod uh, predsedujoči. Evropska centralna banka. Tam sedi ena ženska v izvršnem odboru med petimi moški. Eh, bančna, eh, Evropski bančni organ. Eh, vsi vodilni kadri so moški. Potem spet vodilni položaji v EMU, spet so vsi kandidati moški. Enotni mehanizem nadzora, spet temu predseduje moški in tako naprej. Jasno je, da tukaj ni ravnotežja med spoloma. Uh, Eh, predvsem ko gre za finančne in ekonomske institucije in ko gre za njihove vodilne položaje. Jasno je, da je ena izmed urednot Evropske unije enakost med spoloma. To je pravzaprav načelo, ki bi ga morali upeljati vse naše politike. To pomeni, da je treba obraniti človekove pravice, da je treba eh, spoštovati demokracijo. Zato je treba razbiti razno razne stereotipe, takšne kot jih širi naš kolega Sošnjec. Treba je razbiti te stereotipe, stereotipe treba je izobraževati generacije eh, izven okvira stereotipov in na ta način bomo tudi dosegli večjo enakost med spoloma v finančnem in ekonomskem svetu. Hvala lepa, kolegica Estara Sferagut. Ali spremete vprašanje kolega Sožnjaca? Pite, ja, kolegi Sožnjac. Izvolite, gospod Sožnjac. E, dysponujemy na YouTubie statystykami, e, co kto ogląda. Če si ogledate statistike na YouTubu, boste videli, kdo gleda kaj. In jasno je, da politične filme gledajo predvsem moški. 80 odstotkov moških je. In to ne zato, ker bi zlobni ljudje, kot sem jaz, prepovedali ženskam, da gledajo te videe, ampak zato, ker žensk uh, politika preprosto ne zanima. Kaj bi naredili za to, da bi, bile, da bi ženske imele večje zanimanje za politiko? Ja, bilo je vprašanje. Zanima me, kaj želi gospa storiti glede tega, da ženske preprosto na YouTubu ne gledajo. Uh, filmov oziroma posnetkov s politično osebino. Izvolite. Hvala. Sramota je, da zasedate sedež v tej hiši evropske demokracije in vrednot. To je moj edini odgovor. Hvala. Hvala. Kolegica je stara Sveragut. Kolegica, to je naslednja niti sekunde moje minute ne želim potratiti, ampak moram, ker sem res, ker mislim, da je res sramotno, da mm. poslušamo takšne sramotne izjave, kot jih poslušamo na račun žensk. Moram pa povedati, da je to velik izziv za nas, saj zaključujemo ta mandat z isto zgodbo. Parlament eh, ima jasne zahteve, eh, komisija in svet nas eh, ne slišita zaradi res sramotnosti premajhne zastopanosti žensk v finančnih institucijah. In ne gre za neko načel, nek načelen boj za enakopravnost, čeprav je tudi to načelo izredno pomembno. Gre za diskurs pravičnosti, gre za diskurs javnega splošnega interesa. Tu ne gre za to, eh, da bi šlo za neko, neko gesto, za neko pozornost. Ne, gre za to, da je prisotnost žensk nekaj, kar pomeni, da so potem institucije bistveno bolj robustne. Če pogledamo študijo eh, Konsoba, to je institucija, ki nadzira delovanje borze v Italiji, znanstveno je dokazano, da podjetja, pri katerih so ženske v upravnih odborih, bolj sposobne upreti se krizam. Predsednik prekinja. Hvala lepa, gospod Toja. Zdaj pa gospod Utasun. Gracias, presidente. Permítame... Hvala, gospod predsedujoči. Naj eh, izrazim svoje ogorčenje s pričo takšnih besed, da ženske ne morejo biti šoferji, moški ne morejo biti tolmači. To je res uh, totalni absurd. Uh, Kar se pa tiče današnje teme, kolegi so povedali, da ne more biti tako, da vodilne položaje v vseh finančnih institucijah eh, zasedajo moški, potem tudi zastopanje žensk v komisiji, v nacionalnih vladah in tako naprej. Mm, takšno razmerje med spoloma ni spremljivo. Vedno znova smo zahtevali od komisije naj eh, pošljajo sezname kandidatov, ki bodo uravnoteženi po spolu, pa se to ni zgodilo. Um, ženske so se masovno mobilizirale tudi 8. marca in tudi moški so protestirali. Skratka, trenutna situacija ni vzdržna. Uh, Eh, mislim, da bi morali blokirati imenovanje kandidatov ta teden in zahtevati od komisije, da pošlje nov seznam kandidatov. Hvala. Hvala. Kolega Ortasun. Kolega Sošnjec, mislim, da ste dobili že dovolj modrih eh, kartonov, tako da tega ne bom dopustil. Kolegica Piteka, ena za eno minuto. Hvala lepa. Parlament je že veliko krat govoril o tem, da ni dovolj žensk v postopkih imenovanj na področju ekonomskih in monetarnih zadev. Ne gre za vprašanje izobrazbe ali kvalifikacij na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU in tudi v zasebnem gospodarstvu. Ne gre za vprašanje niti izkušenj, gre bolj za vprašanje tega, da moški ne prepoznajo tega, da so ženske dovolj kvalificirane in jih sploh ne dajo v oži izbor. Ne gre le za uravnoteženo zastopana, zastopana spola, ampak gre bolj za kakovost. In veliko spretnosti in znanj ostaja neizkoriščenih. Podobno je tudi pri kandidatih za komisijo. Vsaka država članica bi morala za kandidata, za komisarja imenovati oziroma predlagati eno žensko in eno moškega. Potem pa bi videli, kako. Hvala lepa. Zdaj pa eno minuto, gospa Blinkevič Jute. Ja, hvala lepa. Pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev Evropske unije bi morali imeti besedo. Vsi kandidati, ki se predstavijo parlamentu, so moški. Ženske niso dovolj zastopane na področju bančništva in na področju denarnih zadev Evropske unije, manj kot 15 odstotkov. Težko je verjeti, da imamo v tem 21. stoletju še tako situacijo in da se moramo boriti za enakopravnost med spoloma. Spoštovanje načela enakosti spolov je zapisano v pogodbi, pa tudi v treh zadevnih uredbah, ki urejajo delovanje evropskih monetarnih institucij. Kako to, da Evropska unija ne spoštuje svojega lastnega pravnega reda? Evropski parlament zahteva, da spoštujemo uravnoteženo zastopanost spolov v vseh institucijah Evropske unije. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa kolega Farija. Eh, Hvala lepa to, kar je rekel gospod eh, Sošnjec, zavračam. Treba je vključiti vidik spolov vse naše zakonodajne akte. V institucijah, kot je Evropska centralna banka, bi se morali zauzemati za enakost med spoloma. Kako se lahko zgodi, da ko poskušamo uveljaviti naše vrednote, nam to ne uspe in vidimo, da so na čelu predvsem moški, ki niso nujno vedno najbolje kvalificirani. Kako to, da so to vedno moški? Zakaj imamo še vedno to stigmo glede žensk na vodilnih položajih? Pozivam člane odbora Ekon, in države članice, da imenujejo oziroma kandidirajo več žensk na te položaje. Hvala, zdaj pa kolegica Grapini. Eh, Hvala lepa. Današnja razprava ni prva o uravnoteženi zastopanosti spolov. To je nujno. To ni le slogan. Ugotoviti moramo, da smo vsi odgovorni za to. Imamo devet komisark, ki so jih imenovali države članice in zdaj moramo priti do ključnega vprašanja, to je izobraževanje. V Evropskem parlamentu imamo tudi moške, ki ne poznajo področja, ki niso dovolj izobraženi na področju uravnotežene zastopanosti spolov. Zagotoviti moramo transparentnost preglednost in dobre namene v zvezi z imenovanjem ali kandidiranjem žensk. Države članice morajo prevzeti odgovornost za to oziroma svoj del odgovornosti. Koliko guvernerjev ali viceguvernerjev nacionalnih bank je žensk? Tudi to se moramo vprašati. Hvala. Hvala, kolegica Grapini. Zdaj pa gospa Bilbao Baranica. Hvala lepa. Ta imenovanja na področju ekonomskih in monetarnih zadev Evropske unije v naših institucijah kažejo, da ne poslušamo glasov, ki so bila zelo jasno slišana 8. marca. Zdaj praznujemo, oziroma praznovali smo tudi obletnico uvedbe evra, slišali pa smo samo moške govornike. Ignoriramo talente in s tem izgubljamo potencijalno zelo uspešne kandidate in kandidatke zato moramo blokirati ta imenovanja. 8. marca sem prijela fotografijo na mojem telefonu, ki je povedala vse. Atleti na teku čez ovire. To so bili moški, ženske pa so delale samo gospodinska opravila. Ovire so pred nami in te moramo razrešiti. Hvala, gospa Bilbao Barandika. Zdaj pa gospod Etheridge. Trdno verjamem, da so ženske sposobne veliko več, pa vseeno se mi zdi, da smo pokroviteljski pri tem, da pravimo, da moramo imenovati ali kandidirati več žensk. To je umeten način spodbujanja in potiskanja žensk na položaje, ki si jih niti mogoče ne želijo. Če bi bilo več žensk na teh položajih, bi bila to neke vrste zmaga na področju boja za pravice žensk. To je le eden od načinov, kako izpostavljamo njihove vrednote. Ženske so dovolj inteligentne in izobražene in mislim, da ni treba, da jih potrpljamo po glavi in rečemo, ja, dobri ste, primerni ste za take položaje. To je res pokroviteljsko. Hvala. Hvala, gospod Etherich. Zdaj pa kolegica Jeten Meki. Hvala lepa. Kolegica Sirpa Petikajnen je povedala stvari na odlično, na odličen način. Ne gre za toliko, izobraz, toliko za izobrazbo, za zasedanje visokih delovnih mest. Pol gre za to, da ljudje ne želijo videti visoko kvalificirani žensk na teh položajih. In zato jih ni med kandidatkami za naprimer ECB ali druge evropske institucije. Kolega, ki je govoril pred menoj, je povedal grozne stvari o ženskah. Ampak veseli me, da slišimo raznolika mnenja. Ampak ta govor je žal precej pogost v Evropi. To, kar je povedal gospod Snež, je vprašanje odnosa. Hvala. Hvala lepa, gospa Jeten Meki. S tem smo zaključili s postopkom CatchDI. No. Kljub uh, siceršnji navadi moram povedati tole. Zelo natančno sem uh, spremljal to razpravo in eh, tu pri tej razpravi. Samo pazi naslednje. Pa ponovno vseeno je, ali me imenujete za predsednika, predsedojočega, eh, podpredsednika, kakorkoli. Angliščina ima lepo poimenovanje chairman ali celo chairperson. No, zadnje čase pa mi pravite samo še chair. In na mesto chair person, chair woman, chair man, kdorkoli pa že sedi tu v, na tem mestu. Smo zdaj tako razosebili to funkcijo, da govorimo samo še o pojmu chair v angliščini. Moram reči, da mi, mi to eh, nikakor ni eh, najbolj, najbolj všeč. No, v imenu komisije dobi sedaj besedo komisarka Jurova. Thank you i don't know if i will not make a mistake but i would dare to ne vem če bo to napaka ali ne ampak eh, Hvala predsednik za besedo. Hvala vsem poslancem in poslankam za zelo zanimivo razpravo. Imam nekaj pripomb. Imamo zelo dobro kvalificirane ženske za delo v finančnem sektorju. Primankljaj pa vidimo pri odnosu kvalificiranih žensk v tehnološkem sektorju. V finančnem sektorju pa imamo veliko visoko kvalificiranih žensk. Od 62 univerzitetno diplomiranih